je postal član Evropskega računskega sodišča. Eh, čestitam obema k imenovanju. Parlament ugotavlja, da sta ta njuna sedeža sprošena eh, z dnevom 2. Eh, oziroma 7.